Deluje? Slišimo francoščino? Odlično. Imamo nemščino? Malce sem zmedena. A me slišite? V angleščini. Zanima me, če imamo nemščino. Na kanalu številka 1 je nemščina. Ali deluje? Prav, deluje. praha iz tolmaških kabin, tako da očitno vse deluje. Prav, najlepša hvala. Lotili se bomo poročila na lastno pobudo, ki ga pripravlja Andreas Schwab in sicer EGP Švica ovire pri dokončnem oblikovanju notranjega trga. 50 minut bomo poskušali nadoknaditi pri vsaki točki, tako da bomo to točko uh, končali do 5 pe, do 4. Hvala, gospa predsedujoča. Uh, žal mi je, da je sedaj prišlo do takšnega razbujanja zaradi tega poročila. Gre za poročilo m, mm, na lasno pobudo, ampak vseeno gre za pomemben sporazum. Sporazum z državami EGP je eh, obsežen, dobro delujoč, eh, pozitiven sporazum, ki upošteva tako razvoj znotraj Evropske unije, kakor tudi razvoje v, v državah EGP. Eh, gre za to, da želimo nekatere naše inštrumente razširiti tudi na tretje države. Eh, no, danes Evropska unija takšnega sporozuma več ne bi ponudila, kajti predvideva celo vrsto privilegijev, ki so dejansko namenjeni državam Evropske unije. Ampak eh, kot je ugotovil tudi kolega Traskovski, ki je pred štirimi leti pripravil isto poročilo, eh, bi tudi sam rekel, da je to solidna osnova, na kateri lahko gradimo naprej. Eh, je pa res, da bi morale tudi države EGP eh, e si bolj prizadevati pri izvajanju tega sporazuma in pri prenašanju evropskega prava v njihove pravne sisteme. Eh, kot je pokazalo 35. poročilo o EFTI, eh, je bilo ugotovljeno, da je stopnja izvajanja upadla za dva odstotka. Eh, v Švici je tako, da tukaj obstajata dva koraka. Najprej izvajanje in prepoznajanje prepoznavanje eh, zakonodaje EFTE, po drugi strani pa prenos v nacionalni pravni sistem. Že v prvem koraku smo ugotavljali, da prihaja do velikih zaostankov, tako da to pomeni, da tudi eh, pri drugem koraku obstaja določene težave. Eh, če želimo kaj okrepiti na evropskem enotnem trgu, potem mora to v enaki meri veljati tudi za države EFTE in pa EGP. Eh, po poročilu Traskovski iz prejšnjega zakonodajnega mandata je bilo se zgodilo naslednje. Leta 2014. februarja so Švicari na referendumu glasovali o enem izmed osnovnih načel sporazuma med Evropsko unijo in Švico. Um, no, trenutno poteka prenos tega referenduma v nacionalno zakonodajo v Švici in vsi veste, da smo jaz in, da smo jaz in pa številni drugi kolegi na ta referendum gledali kritično. Eh, Kaj ti eh, privilegiji, ki jih prinaša takšen sporazum, je povezan tudi za dožnostni, ki so jih te države istočasno prevzele in jih morale prevzemati tudi v prihodnosti. Zato mislim, da se bo razprava o tem poročilu vrtela predvsem okrog tega. No, 17. maja bomo imeli še eno razpravo o tem. V glavnem bomo razpravljali o tem, torej po eni strani, kaj lahko naredimo za to, da bi pospešili izvajanje evropske zakonodaje v obstoječih strukturah za države EGP in EFTA in eh, po drugi strani, eh, kakšne so politične posledice referenduma v Švici. Torej, ta referendum bi lahko vplival na naš dvosporazum, dvostranski sporazum z Švico. Um, tudi odbor za zaposlovanje je pripravil mnenje o mojem poročilu, verjetno bo to mnenje pripravil tudi odbor AFET. Uh, obe mnenji sta seveda z nami zelo uh, pomembni. Uh, in eh, seveda jih bom skušal pri mojem poročilu upoštevati. No, cela vrsta. Cele, cele vrste točk nisem mogel zajeti v tem poročilu, tako da bom te skušal zajeti v predlogih sprememb. Sedaj pa me zanima, kaj ima povedati poročevalci in poročevalke v senci. Marija Grapini. Marija Grapini. Izvolite, gospa Grapini iz SND. Učme zdaj naprej še dinta. Um, Najlepša hvala, gospa predsednica. Andreja se je na kratko predstavil to poročilo na lastno pobudo in tudi sama lahko rečem, da je vprašanje Švice še vedno na mizi. Poiskati moramo rešitev. Švica se je seveda na referendumu demokratično odločila, kam želi, ampak tudi mi moramo na se prevzeti odgovornost, ki jo imamo za sodelovanje. To poročilo je izjemno pomembno. Upoštevati moramo mnenja obeh odborov, kot je dejal Andreas. Še vedno imamo nekatere težave zaradi sodelovanja. Sodelovanja v notranjem trgu, na notranjem trgu Švico. Imamo več kot 100 sektorskih sporazumov Švico, ki jih lahko vključimo v to, ampak zdi se mi, vi, da bi bilo bolje, če bi med Evropsko unijo in Švico sklenili drugačen sporazum. Sporazum, ki bi doveljeval Švici, da sodeluje v evropskem gospodarskem prostoru in s katerim bi odpravili te sektorske dogovore. Imamo težavo zaradi prostega gibanja ljudi, eh, omenjali smo tudi Hrvaško. Veliko je manevrskega prostora za izboljšave v eh, odnosih med Evropsko unijo in Švico. res je tudi, da se bomo o tem v naši skupini še pogovarjali. To poročilo je nad vse dobrodošlo, če želimo izboljšati odnose med Evropsko unijo in Švico. Hvala. Vi kot trapezijo s ICO. Sehr geehrta Tribesias. Zdaj möchte ich mich herzlich beim Bericht. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu za izčrpno poročilo. Večina dogovorov med Švico in EU je dvostranskega značaja in s takšnim pristopom bi morali nadaljevati. Kot je povedal poročevalec, prihaja do zamud pri izvajanju in tukaj bi bilo treba doseči napredek. Najtežji del pogajanj je trenutno obravnava rezultatov švicarskega referenduma z dne 9. februarja 2014 proti množičnemu priseljevanju. Naša skupina se zauzema za decentralizirano Evropo in moja stranka. Eh, želi, da bi spoštovali referendume po švicarskem zgledu. Tako da eh, jaz eh, trdno, sem trdno prepričana, da je treba voljo ljudstva spoštovati. Tukaj je treba upoštevati dva sklopa tem. Najprej mednarodna begunska politika, temu smo priča vsak dan v sredozemlju, zaradi tega trpi tudi Švica. Na Švico, Švico pozivamo naj še naprej prispeva k varovanju zunanjih evropskih mej oziroma naj to varnost še okrepi. S pričo finančnih kriz v Južni Evropi smo odvisni od podpore Švice. In pa še drugo vprašanje, prosti pretok oseb na enotnem trgu. V boljših časih Švica ne bi doživljala takšnega pritoka priseljencev, kot eh, ga doživlja sedaj. Ampak seveda se ljudje želijo preseliti v gospodarsko dobro delujoče regije v Evropski uniji in tam povzročajo socialne probleme, recimo z, zaradi rastočih cen najemnin. Um, člani območja evra ne moremo Švice kriviti za našo neuspešno monetarno politiko. Trenutna situacija ni povezana za politično situacijo, ampak z neuspehom evra območje. Eh, Švica samo izvaja svojo suvereno pravico in upošteva voljo svojega ljudstva. To je treba spoštovati. Uh, Zato smo eh, pripravljeni podpreti mm, nadaljna pogajanja o dvostranskih sporazumih. Želimo si dobrih odnosov s Švico, želimo si okrepljenega gospodarskega sodelovanja eh, zlasti na področju energije in ehm, eh, želimo si tudi možnosti za dodatno shranjevanje. Prav tako si želimo standardov o avtomatični zmenjavi informacij o utaji davkov in v luči pogajanj o TTIP me zanimajo eh, rešitve na področju poravnav. Eh, skratka, mislim, da bomo lahko prišli do dobrih kompromisov eh, oziroma da se bomo lahko o teh še pogovorili s poročevalcem. Hvala. Um, Ula, Tunes is... Ula Tunes je predstavnica skupine ALDE, ampak Robert Rošfor bo spregovoril imena skupine ALDE. Najlepša hvala, gospa Tunes se opravičuje, da se ni mogla udeležiti današnjega sestanka. Pripravila je besedilo, ki ga bom prebral dogovor o evropskem gospodarskem prostoru je zgodovinski uspeh. Tretje države se lahko pridružijo enotnemu trgu in tako dobijo dostop do trga, ki pokriva 500 milijonov ljudi. Ampak ta sporazum je bil izpogajen v drugih časih in zaradi sprememb, ki jih prinaša Lizbonska pogodba, moramo revidirati delovanje EGP, eh, e če želimo izkoristiti njegov potencial z našega eh, vidika, z našega stališča je zaskrbljujoče, da vedno znova prihaja do zamud pri izvajanju zakonodajnih aktov. Seveda bi pri določenih morali zagotoviti določene spremembe, je pa res, da je eh, od zamud odvisno, kako homogen je enotni trg in to vprašanje moramo rešiti. Poleg tega moramo jasno izpostaviti dejstvo, da so te temeljne svoboščine osnovni gradnik enotnega trga. Odločitev Švice iz meseca februarja 2014 je zaskrbljujoče. Prosto gibanje je pravica za vse evropske državljane in ravno zato moramo k temu vprašanju pristopiti koherentno in socialno te gospodarsko odgovorno. Gospa Trnes je zadovoljna s poročilom gospoda Šaba, ki je celovito, veseli se že sodelovanja, veseli se tudi javne predstavitve, ki jo bomo imeli tukaj v odboru. Hvala. Catherine Steiner. Catherine Steiner. Uh, uh, uh. Preden besedo predamo Catherine, me zanima, če bi kdo spregovoril imenu zelenih ali pa goje. Pascal, izvoli nisi zapisan eh, v dokumentu kot eden od poročevalcev v senci. Hvala, Viki. Na kratko, glede na to, da imamo že zamudo. Rad bi se zahvalil Andreasu za upravljeno delo. Veseli nas, da je ustrajal pri pomenu sodelovanja in vključevanja uh, držav EGP. Večjih težav ne vidimo, strinjamo se z vsemi točkami, ki jih je poročevalec izpostavil. Obžalujemo odločitev islandske vlade, premalo je tudi uh, aktov, ki se dejansko izvajo. Kar se tiče švicarske odločitve, se prav tako strinjamo z izjavo poročevalca. Verjetno bomo pripravili vsaj en predlog spremembe, povezan z vprašanjem eh, fiskalne konvergenčnosti, ki velja za Švico. Pri prvi točki, morda je to jezikovna pripomba, ampak imamo malce uh, problematično obeseditev. Piše, da je sporazum gospodarsko gonilo in da lahko s tem razširimo enotni trg na tretje države. Mislim, da to ni ravno eh, naš cilj. To je zgolj jezikovna pripomba. Toliko z moje strani. Hvala. Sedaj pa Catherine Styler. Hvala poročevalcu in hvala poročevalcem v senci. Poročilo, ki ga je oblikoval gospod Švab, dobro opredeljuje trenutno stanje. Mislim, da je pomembno razlikovati, tako kot ste to naredili, med sporazumom EGP-EFTA eh, e in med pomankanjem izvajanja. Ko smo se na zadnje srečali z državami EGP-EFTA in Švico kot zopazovalko, smo izpostavili ta vprašanja v Fridrichstatu eh, na Norveškem smo o tem govorili, govorili smo o pomankljivem izvajanju, treba je sprejeti ukrepe, s katerimi bomo to vprašanje rešili, kar se tiče eh, Švice. V 13. točki poročila jasno piše, kakšno je trenutno stanje. Gre za napad na nemške in italijanske državljane, ki delajo v Švici in mislim, da moramo spremljati razvoj dogodkov. Sestanek 12. junija med delegacijo Evropskega parlamenta in eh, drugo stranjo, na kateri bom tudi sama, je zelo pomemben. Tam moramo o tem govoriti in tudi Andreja se to jasno izpostavil. Sestanek 7. maja eh, se bo odvil brez naše eh, prisotnosti. Verjetno razumete, da. Eh, moram sama biti v domačem volilnem okrožju. Upam, da boste v velikem številu prisotni na tej javni predstavitvi. Upam, da nam boste tudi povedali, kaj se bo dogajalo. Hvala za to poročilo, ki ga dobivamo v pravem času. Veselimo se že sodelovanja. Okay, I, I Tudi sama bi podala kratek komentar. Najlepša hvala za poročilo. Mislim, da je izjemno pomembno, da ta odbor spremlja življenjsko pot zakonodaje potem, ko o njej glasujemo. Če se izvaja, če se prenese v domačo zakonodajo in tako naprej. Pogosto se zgodi to, da zakonodajni akti, ki veljajo za notranji trg, naletijo na oviro In to pomeni, da moramo to oviro odpraviti, to moramo uh, razumeti. Če določene skupine držav ne izvajajo zakonodaje v takšni meri kot druge skupine držav, potem moramo o tem govoriti in to rešiti. Res pa je, da ima ta odbor specifične pristojnosti na področju notranjega trga. In še enkrat sem prosila sekretarjat, da nam uh, pove, katere pristojnosti so to prosto gibanje blaga, naprimer tudi tehnični standardi, dovoljenje do spostavite podjetja, prosti prenos eh, storitev in delovanje enotnega trga. Nimamo pa pristojnosti za koordinacijo prostega gibanja oseb. Paziti moramo torej za, eh, na tista področja, za katera imamo pristojnosti mi in za katera imajo pristojnosti drugi odbori, naprimer odbor eh, Libe, odbor za zaposlovanje. Pogosto me namreč eh, obtožijo, da posegamo v pristojnosti drugih odborov, ko poskušam zagovarjati naša stališča. To so zelo občutljive teme, vem, da so vaša stališča včasih zelo jasna, da se želite o teh zadevah pogovarjati, ampak prosim vas, da ste pazljivi. Ne smemo stopiti na prste drugih odborov, ne smemo posegati v njihove pristojnosti, ker to posega tudi v mojo vlogo, vlogo predsednice odbora, eh, ko poskušam zagovarjati naša stališča in naše pristojnosti. Marsika imamo zapovedati, eh, ko govorimo naprimer o storitvah in blagu o notranjem trgu in tega se moramo držati. Preberite, prosim, to, kar piše v sedmi prilogi poslovnika, eh, tam so zabeležene tudi pristojnosti našega odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov. Jan Luka Gripa iz komisije, izvolite. Najlepša hvala za besedo. Prihajam iz Evropske službe za zdravljanje delovanje, govorim pa tudi v imenu komisije. Hvala za besedo in hvala za ta osnutek poročila. Podpiramo njegovo vsebino. Po našem mnenju poročilo odraža tudi sklepe sveta o homogenem notranjem trgu in o odnosih z zahodnimi evropskimi državami, ki niso članice Evropske unije veselimo se že sodelovanja. Um, Rapporteur, would you like to come back? Gospod poročevalec, želite ponovno besedo? Hvala lepa, gospa, poročeval, uh, gospa predsedujoča. Še tri točke ob koncu razprave. Prvič, hvala lepa vsem kolegom in kolegicam, ter tudi sekretarjatu in pa komisiji za njihove prispevke. V naslednjih mesecih bomo vse skupaj še poglobili in povezali v celoto. Drugič, veselim se, da je Katrin Štajler, Pascal Duron in pa Viki, gospod predsedujoča, omenila izvajanje zakonodaje Evropske unije to je osrednji element tega poročila, ki ga ne smemo izgubiti izpred oči. Ehm, Sekretarjat EFTA je v 35. poročilu jasno izpostavil, da je izvajanje v državah EGP vedno počasnejša in to vpliva tudi na naš enotni trg in na naše države članice. Eh, torej, če naše države članice to ehm, izvajajo, zakonodajo izvajajo, potem jo morajo izvajati tudi tretje države, s katerimi imamo sklenjene sporazume. No, eh, Švica je poseben primer, ker ni članica EFTE, ampak je zelo povezana z eh, državami EFTE. Strinjam se s predsedujočo, tukaj ne gre za prosti pretok oseb. Vi ste to izjavili. Ampak eh, vaš kolega, gospod Trebezijo, se je vse skupaj nekoliko pomešal pri Švici ne gre za prosti pretok oseb, ampak za prosti pretok delavcev in storitev. V zvezi s tem v Švici obstajajo določeni nesporazumi. Če v Švici ne bi bilo več delovnih mest, potem eh, v Švico več ne bi prihajali priseljenci. In to je največji nesporazum. Ustvarja se takšen vtis kot da gre za problem prostega pretoka oseb, za problem beguncev, pri tem pa gre v resnici za problem trga dela, kajti v Švico pač prihajajo ljudje za to, da bi tam delali. Če želi tukaj Švica kaj spremeniti, potem eh, naj pač zapre ta delovna mesta. Ampak strinjam se z vami, gospod predsedujoča, tukaj se je treba držati poslovnika. Mm, nam gre za to, da zagotovimo enotni trg In eh, to ne samo za Evropsko unijo, ampak tudi za trete države, eh, ki so dosegle visoko stopnjo integracije. Kajti oni so se same odločile, da želijo um, sodelovati pri gospodarskih prednosti našega enotnega trga, ne pa v drugih delih zakonodaje. No, zato pa morajo to zakonodajo, ki velja za ta področja, izvajati, če ne, ne spoštujejo pogodb. Zato eh, želimo samo, da Evropska unija in pa naše države članice tem državam jasno povedo, eh, da so ti um, pozitivni ukrepi uh, Eh, za njih izvedljivi samo, če se bodo držali pogod poslovnika in to je tudi namen eh, tega poročila in pa našega odbora. Hvala. So, um, we are have a public... Čaka na, nas javna predstavitev 7. maja. Rok za predlog sprememb je 12. maja, obravnavali pa jih bomo 23. oziroma 22. in 23. junija. Kompromisni predlogi, rok za njih je 15. juli, na to pa glasovanje 16. julija. Hvala. taking up time. We can do a quick change because the next item is my ad. Na hitro se bomo zamenjali. Okay, we're moving on to the report. Čaka nas naslednja točka in to je poročilo o osebni zaščitni opremi. Naša poročevalka pa je Vicky Ford. Ste pripravljeni, gospod poročevalka? Da imeli smo izmenjavo mnen po elektronski pošti z drugimi skupinami. Hvala, da ste izpostavili področja, kjer bi lahko prišli do kompromisov. Delamo na dveh glavnih področjih za kompromise. Najprej področje uporabe in na to še poenostavljeni postopek za certificiranje in preverjanje. Glede evropskega certifikata, nočemo razvodeneti besedila, želimo le povečati jasnost tega besedila. Če je nek proizvod še vedno visoko kakovosten, če se ni spremenil, potem bi moral proizvajalec imeti možnost uporabiti poenostavljeni postopek, ni se treba vsakih pet let vrniti na začetek in sprožiti celotnega postopka. Naslednja točka je povezana s področjem uporabe. Komisija je predlagala, da bi razširili področje uporabe in sicer na nekatere proizvode za domačo rabo, ki jih akt prej ni pokrival. V kompromisih, ki so zaokrožili, predlagamo neko srednjo pot, glede na to, kaj se je dogajalo pred 25 leti in kaj se dogaja sedaj. Trenutno obrtniških izdelkov in dekorativnih izdelkov ne bo v področju uporabe. Proizvodi za zaščito pred vlago ali vodo prav tako ne bodo pokriti, če imate naprimer eh, oblačilo ki ima fluorescentne črte, ki je zgolj dekorativne narave, ker ne gre za zaščito, tudi ta oblačila ne bi smela biti v področju uporabe, kar se tiče proizvodov, ki nas ščitijo pred vročino, bomo pokrili tiste izdelke, ki se oglašujejo kot naprimer rokavice, eh, ki vas lahko zaščitijo pred vročino. Če pa gre zgolj za dekorativen izdelek, potem ta izdelek ne bo spadal v področje uporabe. Zaščititi želimo tiste proizvode, ki se oglašujejo kot zaščitni proizvodi in mislim, da je večina skupin podprla te kompromise. ELS socialisti, poročevalke eh, sicer ni tukaj, ampak upam, da si bo lahko ponovno pogledala te kompromise in jih na to komentirala. Hvala. Okay. So the first... Najprej gospod Arman. Hvala lepa. Uvodoma želim povedati, da se zahvaljujem za dobro sodelovanje pri pripravi kompromisov. V glavnem sem zadovoljen za predlogi kompromisov. V glavnem zajemajo vse potrebne definicije in določbe, samo nekaj manjših pripomp imam. V kompromisnem predlogu ena je prišlo do majhne tehnične napake, zapisano je covered by this directive, ampak mi tukaj želimo sprejeti uredbo, ne direktivo, zato bi morali to popraviti. In pa še zadnji stavek v tem kompromisu, e, ta se navezuje na prvo prilogo direktive 89, ne vem kaj je bil namen tega. Eh, sam eh, sem najprej razumel, da bi o tistih eh, stvarih, ki niso zajete v priloge, potem lahko odločali preko delegiranih aktov. O tem smo razpravljali tudi tukaj v odboru. In sedaj je bil pravzaprav obseg zelo omejen. Eh, tudi sam sem se za to zauzel, ampak sedaj imamo tukaj ta stavek in ne vem, kako ga razumeti, ne vem, kako ga bomo v praksi izvajali. Zato sprašujem poročevalko, ali lahko to nakratko pojasni. Vesel sem, da v besedilu opozarjamo tudi na to, da bo obseg določen v prilogi ena, to zagotavlja tudi pravno varnost. Všeč mi je tudi um, kompromisni predlog o cevnih elementih. Uh, no, sporen pa ni samo obseg, ampak tudi trajanje veljave. V zvezi s tem smo sprejeli novo besedilo, To besedilo je sedaj zajeto v kompromisnem predlogu spremembe. Jaz pa sem razmišljal o tem, eh, kako lahko določimo veljavo eh, neke zakonodaje. V izvornem predlogu komisije je zapisanih pet let, ampak to pod pogojem, da se ne bo nič spremenilo. Sam sem predlagal minimalno dobo trajanja No, predlog eh, poročevalke je, da bi, določ, pa, pa je, da bi določili maksimalno trajanje. Ampak jaz se tukaj še vedno sprašujem, kako je za proizvodi, ki nimajo omejene življenske dobe. Bojim se, da bi tukaj odpirali vrata za eh, nadzorne organe, da bi torej tukaj določili krajše, eh, krajše dobe delovanja potem bi morali. Um, bi morala podjetja vedno znova skrbeti za, pri, za pridobivanje certifikatov in to pomeni finančni interes za organe certificiranja in pa administrativna bremena za podjetja. Tega se tukaj bojim. Zato mislim, da bi morali tukaj določiti minimalno obdobje, ne pa maksimalno. Um, no, obstajajo pa tudi proizvodi, ki imajo zelo kratek življenjski cikel, uh, tako da jih ne moremo zajeti v to dobo petih let. To so elementi, ki jih je treba pri vsem skupaj upoštevati. Lahko se strinjam z maksimalno dobo trajanja. Bom pa morda razmislil o tem, kako vse skupaj urediti, tako da ne bo prišlo do eh, prekomernih administrativnih bremen. No, sicer pa mislim, da je kompromis v glavnem dobro napisan in zato se zahvaljujem kolegici Viki Ford. Najlepša hvala, gospod Arimo. imamo koga tukaj, ki uh, zastopa gospod Vestval? Ne, prav. Potem pa besedo dobi gospod Rošvor. Hvala. Hvala, Viki, za to zelo zanimivo delo, ki smo ga skupaj opravljali skupaj z ekipo poročevalcev v Senci. Podpiramo in to v polni meri kompromise ki združujejo mnenja enih in drugih. Imamo prvi kompromis, ki govori o področju uporabe in mislim, da ga lahko povzamemo zelo preprosto. Upoštevati moramo to, kar je realno gledano potrebno, biti moramo pragmatični. Ne smemo biti nespametni in iti on kraj eh, zahtevanega. Ne moremo posegati v vsak dan proizvajalcev, ki ne oglašujejo svojih izdelkov kot eh, zaščitnih izdelkov. Nočemo biti preveč eh, zahtevni, kar se tiče področja uporabe. Ne gre za to, da bi pokrili popolnoma vse izdelke, ki bi jih lahko na nek način povezali eh, z zaščitno funkcijo mislim, da je trenutno področje uporabe eh, zadovoljivo. Na to dekorativni elementi, naprimer eh, ocevni elementi, fluorescentni in tako naprej, ki spet niso zaščitne narave, te moramo izpustiti iz področja uporabe. Včasih se zgodi, da zadeve niso govoroma jasne, da ni jasne ločnice med recimo modnim oblačilom in zaščitnim oblačilom. Ampak, če gre zgolj za dekoracijo, zgolj za nek modni kos oblačila, potem je zadeva jasna. Mislim, da to ne sme spadati v področje uporabe tega akta. Kar se tiče obdobja trajanja certifikata, kompromisni predlog 3 oziroma 4 se upravičujem, upoštevamo lahko mnenja enih in drugih in kompromis, ki smo ga dosegli, je po mojem mnenju dober. Navezal bi se na besede kolega iz ELS mislim, da moramo upoštevati dejstvo, da predlagamo poenostavljeni postopek, kar pomeni, da bi bilo treba ostati pri eh, maksimumu petih let. Potrebujemo varovalke. Če na podlagi znanstvenih podatkov ugotovimo, da ni nekih novosti, če proizvajalec ne spremeni svojega proizvoda, potem je poenostavljeni postopek resnično poenostavljen, resnično preprost. In mislim, da na tem področju ne bo prihajalo do zlorab, da nek eh, umestnik ne bo zahteval dodatnih eh, plačil. In mislim, da gre v, kom, eh, v kompromisu predvsem za to. dobro je, da je usmerjen tako, kot je. Še eno kratko vprašanje za Viki kot poročevalko. Sam sem predlagal spremembo, ki se nanaša na zaščito um, motoristov in motociklistov. Izpostaviti moramo zaščitna oblačila. Mislim, da moramo ponovno oceniti varnostne elemente, ki jih vključujemo v ta oblačila. Ko si na primer pogledamo, kakšni so varnostni elementi v motorju, na primer, ne smemo pozabiti na varnostne elemente, ki so vključeni v oblačilo samo želim si torej ocene celotne uh, varnosti in vseh elementov. Upam, da se s tem strinjate tudi drugi. Še enkrat hvala za upravljeno delo. Brez dvoma bomo eh, besedilo na koncu dobro oblikovali. Hvala, gospod Rošvor. Zanima me, če je z nami gospod Maštalka. Ne, ni ga. Prav? Potem pa gospod Dio. Hvala, na kratko. Najprej bi se seveda zahvalil Viki za predstavitev. Stridam se tudi s tem, kar je povedal Robert. Tudi sam, eh, tako kot Robert, eh, vozim motor od tam 14. leta naprej. In res je, pomembno je upoštevati vse varnostne elemente. Mislim, da smo našli dobro ravnoteže eh, s tem poenostavljenim postopkom. To je dobro ravnotežen postopek in na tem kompromisu moramo graditi. Nočem se spuščati v druge podrobnosti, sem pa malce bolj skeptičen, kar se tiče področja uporabe. To bo malce, malce bolj zapleteno tukaj je nekaj pravne negotovosti, ki porajajo dodatne težave. Razen tega pa čestitke Viki za dobro upravljeno delo. You, Hvala, gospod Biro. Sedaj pa gospa Grapini. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi rada tudi sama čestitela Viki in poročevalcem v senci. Morda bi lahko rekli, da ta uredba ni neka temeljna, eh, izjemno pomembna uredba. Vseeno pa smo jo zelo jasno analizirali, v rokah pa imamo sedaj osnutek poročila o osebni zaščitni opremi. Želela sem se oglasiti zato, ker smo govorili o področju uporabe. Viki je dala primer eh, fluorescentnih črt ali pa različnih dekorativnih elementov na oblačilih. to poročilo govori o osebni zaščitni opremi. Ko definiramo področje uporabe, moramo črtati te dekorativne uh, elemente, dekorativne značilnosti. Fluorescentne črte na otroških oblačilih lahko morda zagotovijo varnost v uh, prometu. Ampak, če eh, otrok ne pazi na cesti, se lahko še vedno znajde v težavah in eh, se mu zgodi nesreča. Tudi motoristična čelada je zelo eh, pomembna. Odvisno je, kako trda je, kako odporna je, ampak fluorescentne črte na oblačilu ne bodo zaščitile nikogar v primeru paca ali pa nesreče. Ta oprema ni vsa enaka, ne moremo jo vedno uh, vreči v isti koš. Gre torej za osebno zaščitno opremo in črtati moramo iz področja uporabe tisto, tiste izdelke, ki lahko morda izboljšajo varnost včasih, niso pa temu namenjena. Doseči moramo kompromis, kar se tiče samega obdobja, obdobja če je eh, obdobje ko je izdelek na voljo krajše, potem se lahko znajdemo v težavah. No, brez dvoma se bodo poročevalci o tem dogovorili. Potrebujemo dokument, ki pokriva tisto opremo, ki je posvečena zaščiti, pa tudi varnosti. Hvala. Thank you, Mrs. Grappini. Hvala, gospa Grappini. Gospa poročevalka, se želite oglasiti? ali naj besedo predam komisiji. Z veseljem bom prisluhnila komisiji, pravi predsednica. Izvolite, komisija. Hvala. Kratek bom. Komisija se vam zahvaljuje za opravljeno delo in za kompromisne predloge sprememb. Kar zadeva področje uporabe, eh, veste, da imamo nekatere pomisleke glede eh, kompromisov 1 in 2. Komisija je predlagala eh, črtanje izjeme za oblačila in nekatere druge izdelke in izjeme, ki veljajo trenutno, bi morali odpraviti. Smo pa že v preteklosti rekli, da bomo podprli vas trud usmerjen v kompromise med obima so zakonodajalcema. Glede ocevnih in eh, fluorescentnih elementov, ta predlog nam je všeč, je jasnejši in tudi kompromisni predlogi, kar se tiče eh, stika z vodo, so dobrodošli. Glede obnovitve certifikatov lahko podpremo kompromisne predloge, bi pa izpostavili, manjšo točko, ki je bolj kot ne jezikovne narave. Gre za kompromis številka 3 za odstavek 7.5a. Tam je govoro o avtomatski obnovitvi certifikata. Takšnega postopka za avtomatsko ponovno pridobitev certifikata ni. Sprašujemo se, če je besedica automatically avtomatično sploh potrebna v besedilu, morda bi jo bilo eh, pametno črtati in bi se tako izognili težavam. Hvala, gospod poročevalka, izvolite. Ali lahko še enkrat poveste, kje ste našli to besedo automatically? To je odstavek, ki je tretji od uh, točke 75a naprej. Tam piše, uh, kjer je priglašeni organ potrdil, da ni spremembe. Na to pa tretja vrstica, priglašeni organ bo avtomatično obnovil certifikat. Ta besedica avtomatično zapleta besedilo, po mojem mnenju. Res je verjetno, te besede ne rabimo. Hvala za ta komentar. Na kratko bom poskušala komentirati vse te komentarje. najprej člen 17 in predlog, da črtamo obesditev v tem členu. Gre zgolj za en stavek, tam piše, da bi morali eh, osebne zaščitne proizvode klasificirati v kategorijo tveganja v prilogi 1. Če LS tega noče črtati, potem lahko to ohranimo. Ampak prosim, povejte mi, kaj želite narediti. Mislim, da gre za jezikovno vprašanje, ker o priloga govorimo tudi drugot v besedilu. Ne vem, če je to tako zelo pomembno vprašanje. Kar zadeva maksimalne in minimalna obdobja, bi certifikate, certif, vsi certifikati morali trajati vsaj pet let oziroma največ pet let. Z veseljem bi uh, poiskala kompromis z vsemi ostalimi poročevalci v senci. Nekateri pravite, da mora biti to maksimum, drugi, da mora biti to minimum. Morda bi bilo dobro glasovati o kompromisu. Lahko bi rekli, naprimer, da eh, gre za maksimalno sedem let, minimum mogoče leto ali dve, odvisno, če gre za sektor, ki se hitro razvija, naprimer. Ne vem, ni, sama nisem strokovnjakinja. Morda bi o tem vprašanju morali glasovati, eh, pripravili bi nekaj različnih možnosti, na to pa bi se o tem pogovorili in glasovali v eh, sestanku pred trialogom. Kar se tiče čelat, brez dvoma strinjam se, to moramo jasno izpostaviti. Vem, da so mi v nekem trenutku povedali, da eh, te čelade pokrivamo tudi drugot, ampak sama bom z veseljem eh, podprla vaš predlog spremembe. No, gre tudi za uh, eh, suknič in uh, drugo opremo, ne zgolj čelade. Oboje, tako je. Naj spomnim, da želimo tem dosjejem poenostaviti obstoječi postopek, tako da bo lažje eh, identificirati različne gospodarske subjekte v verigi, če se kaj zgodi, če gre kaj po zlu. Obstoječa zakonodaja je bila sprejeta pred 25 leti. Imeli smo izjemo za uh, eh, kuhinske rokavice, nihče se ni pritožil, da je to pravno gledano nejasno, če prav razumem. Sedaj pa poskušamo pravno pojasniti, da v primeru, ko se te rokavice oglašujejo kot zaščitne rokavice, spadajo v področje uprave, drugače pa ne, če so zgolj dekorativne narave. Upam, da bomo dobili večino za to, tako bomo razjasnili odprta vprašanja v trialogu. Hvala za vašo pomoč. And you back us če je. Hvala poročevalki, ki bo sedaj spet prevzela predsedovanje sej. The next file is the, um, Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Nielsen, razširjanje podatkov satelitov za opazovanje zemlje v komercialne namene. opravičujem se. Zmotila sem se. Naslednja točka na dnevnem redu je vpliv sprememb na evropskih obramnih trgih, na varnostne in obramne zmogljivosti v Evropi. Naj vas spomnim na to, da ima naš odbor pristojnosti na področju javnih naročil, nimamo pristojnosti na področju evropske obrambe. Besedo dajem Ildiko Galpelc, ki je naša poročevalka. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vesela sem, da lahko razpravljamo o tem mnenju. Govorila bom mačarsko. Hvala lepa. Zelo sem uh, vesela, da smo dobili toliko predlogov sprememb, kar 76 jih je bilo uh, in v glavnem so prispevali k mojemu mnenju, torej predlogi sprememb so odlični. Vesela sem, da se s kolegi v glavnem strinjamo. kolegi se strinjajo z menoj, da je treba tukaj ponovno zastaviti prednostne naloge. To se je zdelo tudi meni pomembno. Do sedaj nismo uspeli uh, združiti povpraševanje v Evropski uniji. Uh, povpraševanje je še vedno razdrobljeno, pregovorim torej seveda o obramnem trgu. In še nekaj ni uh, prispevalo k odpravi tega problema. načrti za razvoj zmogljivosti Evropske obramne agencije niso bili resnično uspešni. Zato mislim, da bi morali sprožiti pregled Evropske obrambe. Potrebujemo koordinacijo nacionalnih postopkov načrtevanja, sicer ne bomo dosegli naših ciljev. Zavedam se, da nas tukaj čaka veliko dela, pot je zelo dolga in zato je treba določiti prednostne naloge. Ehm, te med prednostne naloge spadajo seveda tudi javna naročila in ta so v pristojnosti našega odbora. Na tem področju smo pripravili dobre kompromise. Ugotovila sem, da so številni kolegi strokovnjaki na tem področju in so vložili kar nekaj predlogov sprememb. Strinjam se z ALDE, socialisti, zelenimi in pa EKR oziroma za njihovimi eh, poročevalci v senci. Strinjam se z njimi, ko pravijo, da morajo države članice prenesti direktivo 2009 uh, eh, skozi 81 ES. To direktivo morajo države članice um, v celoti prenesti v svojo nacionalno zakonodajo, zagotoviti morajo, da bodo izjeme skrčene na minimalno število in da bomo, dize, da bomo dosegli um, poenotenje pravil javnih naročil v Evropski uniji. Ne? Vas spomnim na šesti člen pogodbe o delovanju Evropske unije, ki govori o izjemah. Ehm, te izjeme je treba uvesti samo, če je to v praksi res upravičeno. Komisijo pozivam naj podvojijo svoja prizadevanja za ustvarjanje enakovrednih pogojev na obrambnem trgu. Eh, treba je odpraviti prakse izkrivljanja konkurence, se pravi izjeme so dovoljene samo, če so resnično upravičene. Kot sem že povedala, sem eh, zadovoljna s tem, da kolegi v predlogih sprememb omenjajo tudi nove oblike javnih naročil. tukaj veliko novosti in na tem področju bi lahko naredili še več, zato da bi izkoristili nove možnosti, ki se tukaj ponujajo. Tukaj recimo govorim o združevanju kriterijev, o uporabi tehnologije IKT in o spodbudah za raziskave in razvoje. Ehm, no, lahko bi naštela še več primerov, ampak mislim, da sem ehm, s tem, kar sem naštela, ponazorila, o čem govorim, takšne oblike javnih naročil bi lahko uporabili za zniževanje administrativnih bremen in stroškov. Kar se tiče ehm, izkrivljanja trga, pa je tukaj pomembno predvsem to, da postopoma odpravimo takšno, takšno izkrivljanje korak za korakom. V to delo v bazo, v bazo obrambe in eh, tehnologije želimo vključiti tudi države članice in pri tem bi morali v prihodnosti odpraviti tako imenovane offsets ali protidobave. S tem bi odpravili trenutno izkrivljanje trga. Vem, da se nacionalne vlade s tem ne strinjajo. Tudi moja vlada se s tem ne strinja. Nacionalne vlade želijo dati prednost lastnim obramnim industrijam, zato da bi lahko ustvarjale delovna mesta, da bi lahko uh, Eh, poskrbele za svoje lastne naložbe, ampak še vedno sem prepričana v to, da lahko z dobrim usklajevanjem izboljšamo učinkovitost na evropski ravni. Zato bi se morali zauzeti tudi evropski poslanci, ob tem je seveda treba upoštevati tajnost. Uh, določenih podatkov, ampak vsi moramo razumeti, da smo soodvisni drug od drugega. Ravno pri tej industriji je ta soodvisnost zelo očitna. No, seveda ima medalja mm, dve plati. Iz um, mm, predlogo spremembi je jasno, da je to dvoje težko spraviti, ampak kolege prosim, naj pustijo ob strani svoje osebno prepričanje in nacionalne interese. Jaz pripravljam skupno mnenje odbora IMKO, izboljšati je treba izglede za obramno industrijo in zato je treba zmanjšati razdrobljenost trga na tem področju. Zato prosim kolege, naj se prizadevajo za kompromisne predloge sprememb, tako da bomo lahko na koncu dobili mnenje, ki bo kar najbolje odražalo naša skupna stališča in cilje. Hvala. I don't think any of the shadows are present mislim, da ni nikogar izmed, poročev, izporčeval, izmed poročevalcev v senci, ampak um, Katrin Štajler bi pa želela besedo. Hvala lepa. Poročevalca v senci ni tukaj, ampak prosil, mi, prosil me je, naj nekaj povem njegovem imenu tako da bom prebrala. Zahvaljuje se poroževalki za dobro delo, za sodelovanje. V glavnem so bile v kompromisni svežen vključeni predlogi eh, socialistov eh, in zlasti pozdravljam točko, ki je bila vključena v kompromis 1. Eh, decembra leta 2013 je svet tukaj eh, sprejel odločitev o skupnih strateških načrtih, ampak to ni eh, vplivalo na dejanja nosilcev eh, dejavnosti obramne politike. Pozdravljamo pozive k tesnejšemu sodelovanju med državami članicami, treba se izogniti dvojnim prizadevanjem in eh, poskrbeti za sodelovanje sektorjev, ki so upleteni v eh, obramni trg, zato da bomo lahko dosegli bolj konkurenčno obramno industrijo v Evropski uniji. Pozdravljamo tudi kompromis 6, kjer so izključno omenjeni eh, kjer so izključno omenjena majhna in srednja velika podjetja. No, naša skupina bi želela opozoriti še na naslednje točke, ki niso bile zajete v kompromisni svežen. Tukaj si želim vaše podpore. Najprej vprašanje vpliva gospodarske krize in pa rezov v obramne proračune. Obramni sektor zato ni mogel polno razviti svojih poten, potencijalov. Tukaj treba podariti uh, pomen sodelovanja, koordinacije, poz, pozivamo tudi države članice naj eh, spoštujejo predloge iz direktive iz leta 2009 in pa, ko gre za izvajanje direktive iz leta 2009 skozi 81, Tudi tukaj je govora o dobavni verigi in majhni sene velikih podjetij. Eh, majhni sene velikih podjetij mora dobro razumeti dobavno verigo, tako da se bodo lahko um, udeleževala mm, v razpisih. To želimo socialisti še bolj izpostaviti. In pa ne na zadnje o posodabljanju javnih naročil. Uh, strinjam se z vami, da je treba povdariti javno naročilo v elektronski obliki. To je zapisal tudi gospod Kutjere sprejeto v predlogu spremembe 72. Zahvaljujemo se z, za sodelovanje z poročevalko in upam, da bomo uspešni tudi pri kompromisih. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Gospod Dawson v imenu EKR. Hvala lepa, govorim v imenu gospoda Jakevica, ki danes ne more biti prisoten. Zahvaljuje se poročevalki in pa poročevalcem v senci za sodelovanje in eh, za razpravo o temi, ki je pomembna za vse države članice. Eh, želi spregovoriti predvsem o zadnji verziji kompromisnih predlogov sprememb. Osem jih je, lahko podpremo sedem in osem brez nadaljnih pripomb, obžalujemo pa, da nekateri naše pripombe niso bile upoštevane. Gospod Jakijevic se zahvaljuje poročevalki, da je vključila naše želje v kompromis 4. Eh, Želeli smo si, da bi predlog spremembe 29 postal dodatek. Kar se tiče kompromisa 5, eh, gospod Jakijevic je tukaj nekoliko razočaran, poročevalka je ta kompromis uh, najprej pripravila tako, da je upoštevala čez strankarska stališča. Uh, veseli smo, da so bili omenjeni SME, ampak njegov predlog smo imeli 25, je bil sedaj izbrisan iz kompromisa. Gospod Jakevič uh, je bil zadovoljen z predhodno verzijo tega kompromisa in sedaj, ko to ni vključeno, Torej, če bo naš predlog spremembe izključen iz tega kompromisa, ga več ne bomo podprli. Potem tudi proti dobave so pomemben del obramne industrije vsake države članice in bistvenega pomena je, da tukaj upoštevamo dolgoročno perspektivo. Eh, šele, ko bo enotni trg eh, bolje razvit in ko bodo odpravljena eh, neravnotežja, bomo lahko proti dobave odpravili. Tukaj je Eh, to je tudi rdeča linija skupine IKR. Eh, naš poročevalec v senci nima več pripomp k drugim kompromisnim predlogom sprememb. Eh, več bo, poved, bo povedal v elektronski pošti. O teh predlogih sprememb oziroma kompromisih, ki sem jih omenil, pa bomo verjetno zahtevali glasovanje po delih. No, sedaj pa še nekaj besed kot, kot koordinator EKR. Mene tudi skrbijo določeni vidiki tega mnenja. Zdi se mi, da želimo tukaj europeizirati eh, javna naročila na področju obrambe in to se meni zdi smiselno. Um, mislim, da tega ne potrebujemo, tako da tudi mene skrbi vse skupaj. Um, Toliko strani IKR. E Hvala lepa, želi kdo besedo v imenu Alte ali Guje ali Zelenih? Ne, potem dajem besedo spet poročevalki. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala SED in pa IKR e za njihove pripombe. Res je, da ne moremo uh, vseh predlogov sprememb vključiti v kompromise. Moj glavni cilj je še vedno isti. Uh, mislim, da je to tudi naš skupni cilj, tako da želim, da to ostane ohranjeno v tem kompromisu. Sergio, Gutierrez govori o gospodarski krizi in o rezih, ki so bili zaradi krize sprejeti v obrambni politiki. Um, o tem govori v predlogu spremembe 72 in jaz sem to točko vključila v kompromise, tako da je to neproblematično. Nujno je podpreti tudi majhna in srednja velika podjetja, s tem se strinjam kar se tiče pripomp gospoda Jakijeviča in koordinatorja. No, tukaj razumem, da so proti dobave vaša rdeča linija pri odločitvi o tem kompromisu. No, ampak jasno želim povedati, da gre tukaj za kompleksno prakso, neotipljivo prakso, ki ni pregledna in mislim, da proti dobave ne prispevajo k poenotenju tega razdrobljenega trga. Treba ga je poenotiti, ker so sedaj stroški obramne industrije zelo visoki, obramna industrija pa ni učinkovita, zato je treba vse skupaj uh, Eh, poenotiti. To ne pomeni samo poenotenje, ampak eh, koordinacijo. Treba je uskladiti načrtovanja, treba je imeti nadzor nad načrtovanimi stroški. In mislim, da bi bilo to najbolje urediti na evropski ravni. Sicer bomo povzročali nepotrebne stroške. Eh, dobro bi bilo, če bi financirali projekte v državah članicah, dobro bi bilo tudi, če bi imeli e-platformo za javna poročila, na, naročila, na ta način bi vse skupaj postalo bolj pregledno. Strinjam se s tem, da nekatere države trpijo zaradi odprave proti dobav, ampak eh, tem državam bomo pač morali ponuditi kakšna nadomestila. Uh, Um, v zvezi z kompromisi. Ne strinjam se s tem, kar ste povedali o kompromisu šest. Eh, sama sem vključila pripombe gospoda Jakijeviča. Skratka, mislim, da se moramo usesti za mizo in uh, se o tem pogovoriti. Žal mi je, da skupina EKR ne bo podprla mnenja, mojega mnenja kajti mislim, da bi to mnenje lahko bilo naše skupno mnenje. Gospa Čaran, Čaranazova. Hvala lepa, pravčujem se, da sem zamudila. Najprej se zahvaljujem poročevalki za njena prizadevanja, da bi upoštevala vsa razhajajoča se stališča pri tem poročilu. Gre za zelo občutljivo področje. To je občutljivo vprašanje zlasti za tiste države, ki uh, nimajo velikih dobaviteljev obramne opreme pozdravljam to, kar ste povedali z vezi s tem. Naj spregovorim o petem odstavku, tukaj sem uložila predlog spremembe, gre za vprašanje proti dobav. Strinjam se z poročevalko, da morda to ni najboljši sistem, ampak ni jasnih alternativ, zlasti ne za manjše države članice. To je edina možnost, ki jo trenutno imamo. Postopna odprava proti dobav brez ustrezne alternative bi bila zelo škodljiva za našo obrambno industrijo in za gospodarsko situacijo v nekaterih državah članicah. Vse nas skrbi, da je komisija predložila eh, določbe o, po, po podizvajalcih pri direktivi 2009 skozi 81, no ampak eh, to se redko kdaj uporablja v praksi, saj vse skupaj preveč zapleteno. Države članice menijo, da tam, kjer veljajo določbe od pod izvajalcih, postanejo stroški javnih naročil eh, višji in zahtevajo več časa. Poleg tega so pod izvajalci uh, preobremenjeni in nepripravljeni na te naloge. Rezultat je pogosto zelo zaskrbljujoč, ne ponuja odgovorov. Po eni strani več ne bomo imeli proti dobav, po drugi strani pa ne bomo imeli nobenih ustreznih alternativ. In na ta način ne bomo imeli usklajenega in razvijajočega se obramnega trga. Upam, da boste te moje pripombe upoštevali pri končnih kompromisih in uh, v zvezi s tem mislim, da bi morali na novo zapisati kompromisni predlog 5. Uh, sedanji mi ni všeč. Upam, da bo tukaj ukrepal tudi Evropski svet na svojem vrhu in da bo našel druge načine za to, kako urediti obramno industrijo v državah članicah. Hvala lepa in še enkrat se opravičujem, da sem zamontila. Thank you. Hvala lepa. Naslednja točka je izmenjava mnen, razširjanje podatkov satelitov za opazovanje zemlje v komercialne namene. Gre za osnutek direktive, zato poročilo je pristojen odbor ITRE, naš poročvalec je Jens Nilsson, eh, v njegovem imenu bo govorila Katrin Štajler. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se vsem kolegom. Uh, imam zapiske, uh, Jensove zapiske in prebrala bom, kaj pravi. Uh, najprej se vam opravičuje, udeležiti se je moral ministerskega srečanja v Štokholmu. Vesoljska industrija je ena izmed najhitreje rastočih industrij globalno in evropsko gledano, zato je to treba razviti tudi um, trg vesoljskih storitev in proizvodov. Uh, mi pa tukaj še vedno nimamo ustreznega zakonodajnega okvira. Predlagana direktiva uh, o podat, o izmenjavi podatkov visoke resolucije v komercialne namene. Uh, želi odpraviti te probleme. Zagotoviti želimo prosto gibanje satelitskih podatkov eh, in poskrbeti za enakovredna izhodišča za vse gospodarske um, um, operaterje. To je treba doseči istočasno, treba je upoštevati nacionalne varnostne interese in pa nacionalno soverenost na področju varnostne in obramne politike. Eh, se pravi, gre za težko eh, dosegljivo ravnotežje. Satelitske podatke lahko uporabimo tako za vojaške, kako tudi za civilne namene ocene. Nasplošno poročevalec meni, da ima predlog eh, dober potencial eh, in naslavlja pomemben vidik eh, vesolskega sektorja. Poročevalec želi konstruktivno sodelovati z mm, mm, poročevalci, z komisijo, svetom in pa drugimi nosilci dejavniki. Poročevalci in Pripravljalec mnenja se je posvetoval za številnimi udeleženimi stranmi. Eh, želimo vzpostaviti enoten trg za satelitske podatke, ukrepiti vesoljsko industrijo in pa izmenjavo visokoločljivih satelitskih podatkov. Eh, no, eh, povratne informacije kažejo na raznolike ocene, poročevalci zato želi dodatnih pojasnil in pa izboljšav predloga strani komisije um, obstaja tudi delovni dokument, ki je bil uh, razdeljen članom odbora IMKO. Tam so zajete vse ključne točke, ki jih je treba še dodatno pojasniti. Uh, Poročevalec in pripravljalec mnenja. Uh, zato v svojih mnenjih in poročilih predlagata celo vrsto izboljšav. Naj samo na hitro omenim nekatere izmed teh točk, kjer so potrebne izboljšave. Uh, Analiza Evropskega parlamenta, eh, presoje vpliva komisije je ugotovila, da obstajajo pomankljivosti v pripravljalni frazi tega predloga, eh, ni v jasnih definiciji. Presoja vpliva je v glavnem kvalitativna, mm, analiza stroškov in eh, koristi je pomankljivost in nezakonodajna opcija ni bila dovolj preučena. Um, um, niso bili rešeni problemi nedelovanja enotnega trga, eh, ni bilo ustrezno analizirano, kako bi lahko izboljšali delovanje enotnega trga, ni jasno, eh, ali je, eh, obstaja potreba po učinkovitem sistemu nadzora in spremljanja oziroma ali bi to povzročilo previsoke stroške, ni jasno, kako bi to prispevalo k tehnološki inovaciji, k gospodarskemu razvoju v vesoljski industriji in kako bi to poskrbelo za pozitivne prelive v druge sektorje, naprimer v malo prodajo, kmetijstvo, eh, dobavno industrijo, telekomunikacije, naftna in plinska industrija in tako naprej. Mm, določeni vidiki predlagane direktive omejujejo razvoj enotnega trga, zato je treba te pomankljivosti odpraviti. Uh, um, tudi pri razširjanju teh podatkov. Tukaj so pomembni tudi pomisleki na področju nacionalne varnosti in uh, tukaj treba obrati uravnotežen pristop. Uh, izkušnja iz. Um, Združenih držav Amerike kaže na to, da obstajajo visoke interesi v uporabi razširjanja teh podatkov v komercialne namene, eh, razširjanje eh, visoko ločljivih podatkov iz tretjih držav si zasluži še prav posebno pozornost. Komisija mora pojasniti, kako lahko tukaj preprečimo izkrivljanja enotnega trga, eh, ki bi lahko škodila evropski industriji. Hvala lepa, da ste prisluhnili eh, temu poročilu in pripričana sem, da bo jaz Nielsen vesel vsake vaše pripombe. Hvala. EPP, e um, v imenu skupine ELS. Hvala lepa za odlično predstavitev sporočila. Mogoče imam nekaj dvomov oziroma zadržkov. Zakaj? Zato, ker je to eden izmed predlogov, ki so bili vključeni eh, že v Refit in sedaj eh, je bila ta tema odzeta imku in prenešena v ITRE in sedaj naj bi proučili deset različnih stvari in kje smo pravzaprav sedaj? v dvomih, po mojem. Če hoče naš odbor odločati o notranjem trgu, potem se moramo osredotočiti na notranji trg. In če potem slišimo, da nekaj držav eh, članic vodi lasten projekt čest, eh, potem bi se morali zamisliti, wow, kaj se pravzaprav dogaja. To se razvija v napačni smeri. Več vemo, počnemo pa manj. To ne more biti rezultat naše razprave. Torej, stališče ELS je. da bi morali poskrbeti za hiter odziv, predstaviti predloge, pobude, ne pa da od Evropske komisije zahtevamo še eno leto študij. Kaj ti lahko vam povem, kaj bo Evropska komisija storila, ko bo vedela več? Storila bo še veliko manj. Torej, priporočam, da predstavimo bolj jasno sporočilo in jasno moramo povedati, da želimo takšno zakonodajo. da želimo to direktivo, če sem nekoliko natančnejši. Želimo direktivo, da, potem pa je potrebno določiti, eh, kaj vse naj bi ta direktiva obsegala. To je okvir, mora biti jasen. Veliko bo gospodarske dodane vrednosti eh, te eh, zakonodaje v prihodnosti, ampak sedaj ne vemo, kaj se bo zgodilo čez pet let. Torej, prosim, pospešimo ta postopek. Um, Prisluhnila sem izjavi poročevalca in pa izjavi poročevalca v senci skupine ELS. In uh, menim, da ima trenutni predlog komisije eh, kar nekaj pomankljivosti. Eh, mogoče imamo tudi povislike glede tega, ali je trenutna usmeritev prava. Sama nisem prepričana v pravilnost logike Evropske komisije da naj bi ta direktiva pozitivno vplivala na trg v takšni obliki, kot je zapisala Zapisana povečala naj bi dobiček, ustvarila nova delovna mesta, poskrbela za rast. Nisem tudi prepričana, da bo pripomogla k eh, varstvu podatkov, k eh, zaščiti zasebnosti. Samo visoko ločljivi eh, satelitski podatki naj bi bili občutljivi, to je pravzaprav zastarel pogled. Vendar pa, ko se ukvarjamo z to temo, se moramo osredotočiti na evropski pristop. Evropski satelitski sistem eh, je naš pomemben eh, dosežek. To je eden izmed sektorjev Evropske unije, ki najhitreje raste. Torej, potrebujemo tudi zakonodajo, ampak eh, takrat, ko bomo to zakonodajo sprejeli, bo morda že zastarela in zatem eh, bomo pravzaprav vrgli polena pod noge industriji. Torej, zagotoviti moramo, da eh, zaščitimo podatke, da zagotovimo varstvo podatkov, vendar pa nisem prepričana v pravilnost tega predloga. Ne vem, če bo ta predlog to dejansko dosegal. Torej, posem se strinjam s tem, kar je zapisal poročevalec. Glede pomankljivosti v predlogu, ko smo imeli izmenjavo, uh, uporabe, uh, izmenjavo mnen z Evropsko komisijo, je uh, bilo rečeno, da naj bi tukaj šlo zgolj za podatke, ki se uporabljajo v komercialne namene. To naj ne bi vključevalo podatkov v okviru Galileja ampak zelo malo je držav, ki imajo sisteme eh, uporabe podatkov v eh, komercialne eh, namene. Za mojo skupino je zelo pomembno, da zakonodaj na tem področju ne bi zgolj določila uporabe eh, stare tehnologije in da ne bi eh, pravzaprav predstavljala ovire. Mislim, eh, da bo potrebno upraviti, opraviti veliko dela še na tem področju in seveda ne moremo govoriti le o občutljivosti visoko ločljivih podatkov, ampak tudi o občutljivosti navadnih podatkov poročevalec eh, v senci za skupino Alde uh, je tukaj, ja, Dita Šaranzova bo spregovorila v imenu Antonazova Guga, ki nažalost danes ne more biti z nami. V njegovem imenu bi rada posredovala sledeče sporočilo. Antanas pozdravlja namen Evropske komisije, da ukrepi konkurenčnost in zagotovi rast. Vendar pa ni povsem prepričan v uh, usmeritev, ki jo je izbrala Evropska komisija. Evropska komisija bi morala odgovoriti na nekaj vprašanj, ki jih sestavlja. Meni, da bi morala Evropska komisija zagotoviti nekaj jasnih dokazov, uh, Eh, da je konkurenčnost eh, na tem eh, področju ogrožena v primeru neobstoja te zakonodaje. Poleg tega zahteva tudi primerjavo z svetovnim trgom meni tudi, da je malo eh, podatkov, eh, pri katerih obstajajo varnostni pomisliki, medtem ko ta zakonodaja predvideva uvedbo eh, številnih birokratskih postopkov za posredovanje vseh podatkov. dvomi tudi, da bi eh, ta sistem omogočil hitrejšno avtorizacijo uporabe NRSD podatkov, eh, kot eh, trenutno obstaja v državah članicah. Zanima ga, zakaj je bil sprejet rok sedmih dni za odobritev uporabe pripravljen eh, je na razpravo, vendar pa meni, da bi Evropska komisija morala zagotoviti dokaze, da eh, ta predlog res eh, predstavlja pametno zakonodajo. Julija Vida v imenu zelenih ni z nami, želi še kdo drug besedo? Kaj pa komisija? Ja? Mislim, da je to gospod Gonzales. Da, dobrodošli, gospod Gonzales. Hvala lepa. Evropska komisija si je zabeležila pomislike govornikov. Rad bi se osredotočil le na nekaj točk in to čisto na kratko. In sicer najprej ali bo to koristilo trgu. To je trg, ki še zmeraj raste, ima velik potencial, je pa še razmeroma majhen. Varnostni pomisleki predstavljajo oviro pri dostopu eh, do visokoločljivih eh, podatkov. In uh, tukaj gre za pomisleke eh, držav, varnostne pomisleke držav članic, ki upravljajo z uh, sateliti. Zelo težko je postaviti ovire na področju, ki že obstaje in deluje. Uh, Gre pa za vprašanje dobička na področju eh, podatkov visoke ločljivosti. Vsa podjetja, ki delujejo na tem področju, morajo biti v prihodnosti enakopravna in to je tudi namen te direktive. Vsako podjetje v vsaki državi članici mora imeti lažji in hitrejši dostop do satelitskih podatkov visoke ločljivosti. Pri tem pa ne sme biti varnostnih pomislekov, varnostni pomisleki ne morejo biti razlog za neupravičene zamude pri posredovanju podatkov. Razumemo seveda zaskrbljenost. Eh, Glede eh, posameznih točk, eh, Evropska komisija vam lahko seveda posreduje eh, dokaze, ampak vsekakor menimo, da bo ta zakonodaja omogočila hitrejše in enostavnejše posredovanje satelitskih podatkov visoke ločljivosti. In s tem bomo lahko izkorenili tudi pomisleke, ki jih imajo države članice, ki upravljajo z sateliti misel. Najlepša hvala za vaše pripombe. Imamo tudi že zastavljen rok za osnutek poročila, to je 12. maj. 4. junija pa bomo o tem poročilu razpravljali. Najlepša hvala. And if the rapporteur would like to reconsider. In če bi poročevalec rad spremembe časovnice, potem uh, bi to morda bilo celo možno, ampak moral se bo obrniti na koordinatorje in potem bomo, razmislili, bomo morali razmisliti o tem, kako bomo glasovali v odboru in ko pred odborom ITRE, kajti ko bo ITRE glasoval 22. septembra, bo že prepozno ali imamo sejo imka pred tem datumom. Ja, imamo zelo zgodnjo septembrsko sejo, ampak moje izkušnje, Mi pravijo, da je ponavadi zelo težko pripraviti kompromisne predloge sprememb eh, takoj, eh, ko se vrnemo z počitnic. Torej, o tem bomo razpravljali v okviru seje koordinatorjev. Tako, sedaj pa prehajamo k poročilu Catherine Styler in sicer o napravah na plinasto gorivo. Več kot 200 predlogov sprememb eh, je bilo uloženih, imamo pa eh, že tudi kompromisne predloge sprememb. Poročevalka, najlepša hvala. Gospa predsednica, hvala lepa tudi poročevalcem v uh, senci imamo štiri kompromisne predloge spremem, po katerih smo razpravljali v okviru seje poročevalcev v Senci 21. marca. Odtlej smo spremenili prvi kompromisni eh, predlog spremembe, kajti eh, menili smo, da bo definicija uhajanja eh, težko določena. tako da smo se, oziroma vsaj količina uhajanja posameznih e, snovi, tako da smo se odločili, da bomo govorili o uhajanju e, vseh e, spojin. Sicer pa bi rada v členu 12.9 spremenila zapis in sicer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 spremenila, pa bom umaknila tudi eh, predlog sprememb, ki sem ga uložila sama na člen 12.9. Eh, Potem pa je tukaj še člen 18, eh, kjer gre za naprave in za namestitev naprav. Tukaj gre za predloga spremembe 18.1 in 18.2. Eh, in sicer eh, sem eh, predlagala, da so navedbe Eh, jasno oziroma informacije eh, jasno vidne eh, na napravah in opremi. 18.3 bo zatem postal člen 18.2. Potem pa sta tu kompromisa 2 in 3 ki se nanašata na člen 18. Pred, pripravila sem tudi eh, predhoden seznam glasovanja in pri tem sem skušala upoštevati predloge kolegov. Eh, kot za enkrat izgleda ne bom mogla podpreti predlogu sprejem 2.11 do 2.15 in 2.26. Tudi eh, predloga spremembe 229 ne bom mogla sprejeti, kajti mislim, da bi za tem predlogom spremembe ošibili trenutno besedilo. Enako pa velja tudi za člen 129. V četrtek bodo posta potekali dve glasovanji. Najprej o samem poročilu, potem pa o, o e, pričetku pogajanj. In upam, da bomo dosegli sporozum in da bomo lahko začeli z e, pogajanji v okviru trialoga. Hvala lepa. Gospa predsednica gospod eh, Van Nistelrooy, eh, čestitke najprej poročevalki za vsebino in pa za pripravo tega eh, poročila. Govorim v imenu gospoda Busoja in mislim, da lahko rečem le, da se strinjamo z kompromisnimi predlogi sprememb Eh, zelo smo eh, zadovoljni z eh, vašimi zelo inteligentnimi ustnimi predlogi sprememb. Imate torej podporo Evropske ljudske stranke. Gospa predsednica. Gospod Van Nistelrooy je imel zelo zanimiv obisk v Eindhovnu. To, je bil obisk, ki je bil zelo uspešen, to je sicer točka, ki ni neposredno povezana s tem, o čem razpravljamo, ampak eh, želela sem to omeniti. Sedaj pa gremo eh, nazaj eh, k poročilu in k napravam na plinasto gorivo. Naslednji poročevalc vsejci, gospod Dalton, tudi jaz bom zelo kratek, veseli smo z vašimi kompromisnimi predlogi sprememb in jih bomo podprli. Dita Šaranzova, tudi jaz bom nadaljevala z komplimenti, mislim, da ste našli zelo dobro kompromisno besedilo. Rada pa bi uh, se zahvalila tudi Evropski komisiji za njihovo podporo, predvsem kar zadeva člen 18, kjer sem podala nekaj predlogov sprememb in uh, zelo cenim, da so bili ti predlogi sprememb tudi sprejeti. Kar pa zadeva glasovanje, imam nekaj predlogov, kajti mislim, da je to eden izmed. Uh, eno izmed tistih poročil, kjer lahko eh, glasujemo v sklopih eh, in imam že nekaj predlogov, ki vam jih bom z veseljem posredovala. Pascal Duran, ja, hvala lepa. Viki, najprej najlepša hvala za odlično opravljeno delo. Podpiramo vse kompromisne predloge sprememb, hitrejši in krajši, skoraj da ne bi mogel biti. Hvala lepa. Komisija. Tudi jaz bom zelo kratek, kajti pri tej temi so bili vsi zelo kratki, kar zadeva kompromisne predloge spremembi, jih podpira tudi. Eh, Evropska komisija, eh, ne bom komentiral eh, predloga spremembe 229, kajti gospa eh, Stajler je že dejala, da ga tudi ona ne podpira. Najlepša hvala. Gospa poročevalka, rada bi se zahvalila vsem kolegom. Mislim, da smo že dosegli napredek. Veliko je predlogov sprememb, o katerih bi lahko glasovali v sklopih, kajti ti predlogi sprememb so neproblematični. Ampak eh, dobro, počakajmo do glasovanja. Upam, eh, da bomo dobili tudi mandat eh, za pričetek trialoga. Hvala lepa. Sekretarjat me je ravno kar obvestil, da bo veliko glasovanj v sklopih. Uh, In enako velja tudi za moje poročilo in upam, da to pomeni, da bo eh, naše glasovanje v četrtek eh, zelo učinkovito. Moram reči, da sem zelo uživala pri glasovanju v uh, nekem drugem odboru, kjer je trajalo 20 minut, da smo se posedli in uh, zato sem si mislila, joj, kako učinkoviti smo v. Uh, odboru za notranji trg. Torej, hvala lepa sekretarjatu za odlično pripravo glasovalnih seznamov. Sedaj pa smo pri točki razno. Ne, potem pa bomo pričeli s stankom koordinatorjev, tako kot bodo koordinatorji tukaj.